Possiamo iniziare? Lahko začnemo. Dobro. Kar takoj bomo prešli na 13. točko dnevnega reda. Še prej pa bi rad pozdravil vse obiskovalce, ki danes prisustujejo tej predstavitvi pa naj gre tukaj za goste naše podpredsednice Marit Polsen, ki je ni v dvorani, ali pa eh, naše kolegice Ulrike Rodost. Poleg tega pa so tukaj tudi moji gostje. Zahvaljujem se vam, da ste prišli. Dobrodošli in začeli bomo eh, z to zelo pomembno predstavitvijo. o konkurenčnosti proizvodnje, predelave in distribucije jajc in jačnih izdelkov v Evropski uniji. Z veseljem bomo razpravljali o trenutni situaciji v tem zelo pomembnem sektorju, ocenje in notranje eh, kazalnike, ki vplivajo na situacijo na tem področju. Razpravljali pa bomo tudi o prihodnosti tega zelo pomembnega sektorja. Pri naši seji Pozdravljam tri izvedence, ki bodo predstavili svoje mnenje, po predstavitvah pa bomo imeli čas za vprašanja in odgovore. In sodelovali boste lahko vsi kolegi, ki boste to želeli. Najprej dajem besedo Marku Williamsu, ki je generalni sekretar Evropske unije za prodajo jajc, jajčnih izdelkov, perutnine in divjačine na debelo. Potem bo sledil uh, eh, Mihajl Würcer, ki je direktor Avstrijske perutninske zveze in uh, se bo osredotočil na uporabo uh, konvencionalnih kletk in pa na uh, pričakovanja potrošnikov v Evropski uniji. Uh, Tretji izvedenec pa bo gospod Robert Njevandovski, direktor eh, podjetja Farmio SA, ki bo govoril o konkurenčnosti evropske eh, industrije eh, proizvodnje jajc. No, kar tako bom dal besedo gospodu Marku Williamsu, držati se moramo tudi časa, ki nam je na voljo. Torej vsak. Uh, dobi 10 oziroma 12 minut. Gospod Mark Williams, beseda je vaša. Gospod predsednik, gospe in gospodje, dobr dan vsem in hvala, ker ste mi dali priložnost, da sem lahko danes tu z vami. Sam bi vam rad predstavil to, kar se nam zdijo razumni in legitimni pomisleki o prihodnih eh, trgovinskih sporazumih in trgovinskih pogajanjih. Bom kar začel. Kdo smo? EUWEP je Evropska unija trgovcev z jajci, jajčnimi proizvodi, perutnino in divjadjo na debelo in predstavlja interese eh, trgovcev, proizvajalcev, predelovalcev in trgovcev. Mi smo torej tisti, ki Um, proizvajamo jajce in jih dajemo na trg. Po našem mnenju je evropska jajčna industrija uspešna industrija. Za nas velja uh, tako imenovan lahek režim SKP. To pa pomeni, da lahko uporabljamo nove tehnologije pri proizvodni jajc, in pri tem, kako, na kakšen način dajemo jajca na trg. Zavedati se moramo tudi povpraševanja. Vsi veste, ko greste v trgovino, vidite v ponudbi najrazličnejše vrste jajc. Zavedamo se tega, da je varnost hrane številka ena, torej najpomembnejša za našo industrijo. Zagotavljamo popolno sledljivost vseh naših proizvodov. Uporabljamo vrsto schem zavarovanja, in skrbimo za dobrobit živali in za zdrave živali. To je za nas enako pomembno. Danes popovdne bi vas rad popeljal skozi poročilo, ki smo ga naročili pri Nizozemskem raziskovalnem inštitutu za kmetijsko ekonomiko, torej LII. E Že leta 2003 smo naročili podobno poročilo, ki je bilo potem posodobljeno leta 2005. 2011 pa se nam je zdelo, da je pomembno, da to poročilo ponovno posodobimo. Poročilo se je osredotočilo na proizvodnjo in predelavo jajc ter stroške povezane s tem v sedmih državah članicah. Kot vidite na zaslonih, je šlo za šest največjih proizvajalcev v EU in Nemčija je seveda ena izmed njih. Nemška in nizozemska industrija sta si dokaj podobni glede trženja jajc. E, potem pa smo vključili še Polsko, Dansko in nekatere druge. Države, ki niso članice EU in smo jih izbrali, so Ukrajina, ki je bila izbrana iz očitnih razlogov, leži na vzhodnem robu Evropske unije, potem pa še ZDA, Argentina in Indija. Za te tri države smo se odločili ker gre za tri države, ki izvažajo največ jajčnih proizvodov v Evropsko unijo. Pravzaprav njihov izvoz oziroma uvoz v EU znaša kar 75. Poročilo je obravnavalo tudi zakonodajo, ki se obrava, uporablja v EU na tem področju, potem pa smo si ogledali še leto 2012. Verjetno se spomnite, da je takrat začela veljati prepoved konvencionalnih kletk. Potem smo si ogledali tudi različne scenarije za prihodnost glede eh, naše konkurenčnosti na tem področju. Torej, za tiste, ki se spoznate na proizvodnjo jajc, ogledali smo si glavne dejavnike. Eh, krmo, eh, stroške, ki nastanejo pri kokoših, potem sisteme vzreje in delovno silo. Upoštevali smo tudi naprimer stroške prevoza, saj je treba izdelke nekako pripeljati na trg. E, zdaj vidite preglednico. Na levi strani imate stolpec, e, ki prikazuje povprečne stroške proizvodnje v Evropski uniji. Vidite lahko, da, smo, da močno presegamo stroške vseh drugih držav, ki sem jih naštevil. Podobno preglednico smo pripravili tudi za predelovalne stroške jajc v prahu. Gre torej za jajca, ki eh, se razbijajo in potem se njihova vsebina posuši. Stroški v EU so podobni stroškom v ZDA. To lahko vidite na preglednici. Naslednji diagram prikazuje stroške proizvodnje jajc v lupini, gre za 84 centov na kilogram. Eh, zeleni, eh, rumeni del gre za stroške prevoza v Nemčijo, naprimer. Drugi rumeni stolpci prikazuje, kakšni so ti stroški v drugih državah. Svetlomodri stolpec pa so trenutne uvozne tarife. 30,4 evra na 100 kil. E, to je bil del sporazuma EU s temi državami. E, vidite lahko, da se jajca v lupinah iz drugih držav v Evropski uniji ne prodajajo po običajni maloprodajni ceni. Podobno je za jajca v prahu. Vendar pa je pomembno to, da kljub tem uvoznim tarifam Argentina predstavlja skoraj da konkurenčno državo Evropske unije na tem področju. Ekonomiste, ki so pripravili poročilo, smo prosili, da pregledajo vse stroške zakonodaje EU, ki vpliva na našo industrijo. In te smo potem ločili glede na tri naslove. Prvi naslov oziroma prva točka je okolje, druga točka varnost hrane in tretja dobrobit živali. Z vidika naše industrije se zavedamo, da gre za pomembne vidike za evropske državljane. Ne gre za to, da mi ne maramo zakonodaje. E, tale tortni diagram pa vam e, v rdečem delu prikazuje, da skoraj da 90 odstotkov proizvodnje jajc v lupinah na kilogram predstavlja e, zakonodaja EU, torej gre za skoraj 9 odstotkov tretje države teh dodatnih stroškov nimajo. E, na našem položaju gre torej za e, to, da smo manj konkurenčni, že od samega začetka. E, verjetno se spomnite, pred prepovedjo baterijske reje v Evropi je bil osnovni indeks drugi stolpec. Od 1. januarja 2012 smo začeli z obogatenimi kletkami in stroški so se dvignili za 7 odstotkov. Pomembno je tudi vedeti, da so bile tretje države že takrat konkurenčne, že pred prepovedjo baterijske reje oziroma teh običajnih kletk. Če si ogledate stanje industrije zdaj, lahko vidite, da so stroški direktive o dobrobiti eh, še večji in zdaj znašajo 15 odstotkov več pri eh, proizvodni jajc v lupinah na kilogram. Torej skoraj 6 odstotkov več. Proizvajalci jajc v Evropi, če želijo izpolniti zahteve nove zakonodaje in izpolniti pričakovanja evropskih državljanov, so uložili več kot 4 milijarde evrov do leta 2012 v svojo industrijo. Gre za ogromno vsoto denarja. Tale preglednica je pravzaprav podobna prejšnji in jasno kaže, tule kažem z miško, če dodate stroške direktive o dobrobiti, ki poviša stroške za 6 centov na kilogram, eh, in tako se je zgodilo, da se je ta rdeča linija pomaknila na vzgor. Ampak za jajca v lupinah to ni tako zelo pomembno. Trenutne uvozne tarife, ki jih predstavljajo modri stolpci, še vedno ščitijo evropski trg. Evropa ima tudi zelo strogo zakonodajo glede salmonele in nobena izmed držav izven Evrope, razen Norveške in Švice, trenutno nima dovoljen, da izvaža jajca v lupinah v Evropo, da bi se potem prodajale na maloprodajnem trgu. Situacija pa je povsem drugačna, ko pridemo do jajčnih proizvodov. Zeleni stolpec vam ponovno kaže, da se je rdeča linija dvignila, stroški v Evropi so se torej povečali. Pred nekaj minutami sem omenjal Argentino. No, kar naenkrat vidite, so jajčni proizvodi, jajčni proizvodi iz posušenih jajc iz Argentine tudi o plačevanju polne uvozne tarife povsem enakih, enake cene eh, kot tisti proizvodi, ki jih proizvajamo v Evropski uniji. Tu torej nastanejo težave. V poročilu so bili vključeni tudi nekateri scenariji za prihodnost. Ko so potekala pogajanja STO v Dohi, je, eh, so podali dokument o različnih načinih, kako naprej. In tam je bilo predlagano, da bo v prihodnosti verjetno prišlo do 50-odstotnega znižanja uvoznih tarif. Ekonomisti so predlagali, da bo to verjetno pričelo verjati, veljati tudi pri nas, potem pa je treba upoštevati še različne menjalne tečaje. Danes potekajo številna dvostranska pogajanja. In gre za prosto trgovinske sporazume, torej odstranjevanje uvoznih tarif. Na tem legrafu lahko vidite, kako različni so menjalni tečaji v komercialnem svetu. Skoraj da vsak dan se pojavljajo velike razlike in tečaji močno nihajo. Tole pa je verjetno najpomembnejša preglednica, ki jo boste danes popovdne videli. Ta jasno kaže, če se uvozne tarife znižajo za 50 odstotkov in upoštevate 10 odstotno nihanje menjalnih tečajev, kar naenkrat to velja za vsa jajca v prahu, so vse te druge države, torej tretje države, veliko bolj konkurenčne kot Evropska unija. Kot sem pravkar dejal, dvostranska pogajanja običajno vodijo v prostotrgovinske sporazume, tako da lahko vse te modre stolpce kar črtate. In če se bo to zgodilo, bodo nastale resne težave. kaj to pomeni v resničnosti. Bom kar počasi zaključil, gospod predsednik. V Evropski uniji so razlike v proizvodnih stroških med državami članicami relativno majhne. Če si ogledate potem tretje države, kot tiste, ki sem jih pravkar naštel, naprimer ZDA in Argentino, so te 25 odstotkov bolj konkurenčne pri stroških kot Evropska unija. Uvozne dajatve so po našem mnenju legitimni način zaščite eh, jajčne industrije v Evropski uniji in zagotavljajo prednosti našim kmetovalcem. Vsi veste, da obstaja veliko vrst evropske zakonodaje o okolju, varnosti hrane, dobrobiti živali in tako naprej. In tudi to je treba upoštevati. Gospe in gospodje, mi verjamemo v, prosto, v pošteno trgovino in ne v prosto trgovino za kakršnokoli ceno. To od nas pričakujejo tudi državljani Evropske unije. Kakšna bo torej prihodnost? Pravzaprav bo to dokaj preprosto. To bo kombinacija zvišanih stroškov, s katerimi se soočamo zdaj zaradi obogatenih kletk, hkrati pa bo treba upoštevati znižane uvozne tarife in naše konkurenčno stališče bo slabše. Vsi vemo, da se v tretjih državah kokoši vzrejajo pri pogojih, ki sploh niso tako dobre kot v Evropski uniji. Pravzaprav sam ne vem za nobeno tretjo državo, ki ima kakršnokoli nacionalno zakonodajo o dobrobiti živali ali o dobrobiti kokoši nesnic. Torej, nimajo zakonodaje pri glavnih pogojih, ko gre za zagotavljanje uh, ustreznosti evropske jačne industrije. Gospod predsednik, mi torej poskušamo zagotoviti ustrezan odnos. Zaenkrat imamo mi osem tarifnih postavk. Trenutno so najbolj ogrožene tiste tarifne postavke, ko gre za jajca v prahu. Uh, Mi potrebujemo standarde o dobrobiti živali, ki se morajo vključiti v dvostranska pogajanja in, če se da, tudi v pogajanja v okviru STO. Stvar je dokaj preprosta, gospe in gospodje. Vse, kar se uvozi v Evropsko unijo iz tretjih držav, mora ustrezati našim visokim standardom dobrobiti živali, varnosti hrane in okoljskim standardom. To je tisto, kar jaz imenujem poštena in pravična trgovina. Najlepša hvala. Grazie, grazie professor Mark Williams. Najlepša hvala. Mark Williams, zelo pomembne teme ste izpostavili, teme, ki jih pogosto obravnavamo tudi tukaj v tem odboru in v Evropskem parlamentu skušamo se izogniti izkrivljanju konkurence in eh, pa preprečiti prednost eh, proizvodnje v državah, ki niso članice Evropske unije in ki ne spoštujejo enakih standardov kot proizvajalci, eh, ki delujejo znotraj Evropske unije. To je velik problem in upam, da bomo tudi z današnjim prispevkom v parlamentu lahko nadaljevali z našim delom v tej smeri preprečevanja izkrivljanje konkurence. Sedaj pa smo pri gospodu Mihajlu Fürcerju, ki je direktor Avstrijske perutninske eh, zveze in ki bo govoril o prepovedi uporabe konvencionalnih kletk in o prihodnjih pričakovanjih potrošnikov v Evropski uniji. Preden mu dam besedo, se zahvaljujem tudi Združenju evropskih proizvajalcev, uh, ki je prisotno v naši dvorani, gospod Mihajl Vrca. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa za vašo predstavitev. Veliko čas mi je, da sem lahko danes z vami in uh, da lahko predstavim naše izkušnje, ki smo se jih naučili iz prepovedi konvencionalnih kletk in uh, kakšna so pričakovanja evropskih državljanov za prihodnost. Naj no, najprej pojasnim, kakšna, kakšne razlike obstajajo med eh, zakonodajami eh, naše države Avstrija in pa Evropske unije. V Avstriji smo že pred, smo prepovedali baterijske kletke že tri leta prej kot druge evropske države. Če se ozremo nazaj, je to bila dobra odločitev. Na ta način smo pridobili nekaj novih izkušenj na trgu, bolje smo se uveljavili na trgu, sedaj imamo več kokoši nesnic kot prej, ko smo še uporabljali konvencionalne kletke. Um, do konca leta 2004 smo lahko imeli kletke z obogatenimi kletkami in danes imamo samo še 15 kmetij z obogatenimi kletkami. Prav tako obstajajo razlike, ko gre za alternativne sisteme vzreje. Ne bom se tukaj spuščal v podrobnosti. Verjetno je za vas zanimivo to, da kokoši nesnice že od leta 2010 krmimo z krmo brez GMO-jev in uh, od lanskega leta tudi z sojo, ki ni genetsko spremenjena in jo predelujemo v Evropi. Um, to je seveda ukrep, ki je stal kar nekaj denarja. Kako je prišlo do spremembe na trgu? Oglejmo si trg prodajalcev na drobno, to je prav gotovo najpomembnejši trg za avstrijske proizvajalce. Uh, Leta 2004 smo v Avstriji sprejeli zakon o dobrem počutju živali in eh, kmalo zatem so začeli kmetovalci preurejati svoje obrate in eh, prodajalci na drobno so kupovali jajca iz eh, talne vzreje, niso več kupovali jajc iz konvencionalnih kletk. To je bilo za nas dobro. Če ne bi za to poskrbeli že prej, bi naleteli na probleme. Trenutno lahko zagotovimo kar 83-odstotno samo oskrbo. 300 milijonov evrov so v te spremembe investirali kmetovalci, to je seveda veliko denarja, ampak o tem bom spregovoril kasneje. Kakšna je trenutna situacija v Avstriji, ko gre za sistem vzreje? Deset odstotkov je v ekološki proizvodni pridelanih jajc, potem eh, približno 18,9 eh, odstotkov v prosti vzreji, 68 odstotkov v talni vzreji. V glavnem so tisti, kmetovalci, ki so prej imeli konvencionalne kletke, prešli na talno zrejo in pa imamo približno 3,1 odstotek eh, obogatenih kletk pri vzreji kokoši. Ehm, sedaj pa si oglejmo še stran potrošnikov. Pomembno je vedeti, kaj želijo naši potrošniki. Ehm, tudi tukaj smo sprejeli številne ukrepe in izvedli številne raziskave. Eh, ogledali smo si pomen eh, oznak kakovosti pri posameznih vrstah živil. Tukaj na tem grafu si lahko eh, ogledate, lahko ugotovite, da sta perutnina in pa jajca na samem vrhu te lestvice. Torej, tukaj so oznake kakovosti potrošnikom najbolj pomembne. V tem smislu so to občutljivi proizvodi. Če si bolj podrobno ogledamo te raziskave in če si ogledamo zahteve poročeva, eh, potrošnikov na področju kakovosti jajc, lahko si predstavljate, da je potrošnikom najbolj pomembna higiena, varnost prehrane. Jajca seveda morajo biti popolnoma očiščena bakterije, bakterije salmonele, potem pomemben je potrošnikom tudi dober okus in pa svežost jajc. Prav tako, takoj zatem pa je pomembno potrošniku to, da je proizvodna regionalna in da je zagotovljeno tudi dobro počutje živali v zreji. No, kaj pa je pomembno za trg? Tudi to je uh, za nas zelo pomembno. Če se ogledamo avstrijski trg, Avstrijski kmetje proizvajajo predvsem za prodajalce na drobno, tri prodajo približno 34 odstotkov jajc v Avstriji, 22 odstotkov kupi predelovalna industrija, približno 40 odstotkov eh, gastronomija, hoteli, eh, kuhinje eh, in tudi seveda veliko ljudi kupuje neposredno od kmetov. In kot veste, imamo tudi to tradicijo, da uh, si v velikonočnih praznikih podarjamo velikonočna jajca. Tudi to postaja vedno pomembnejši trg za jajca. Uh, no. um, ko gre za predelovalno industrijo, za industrijo hotelov, gastrov, to so tista tisti deli industrije, ki kupujejo dražja jajca. Kaj želijo potrošniki, ko gre za označevanje jajc? Neka druga raziskava je pokazala, da so oznake za potrošnike zelo pomembne, ehm, tudi ko gre za jajčne izdelke. Raziskava je pokazala, da 86 odstotkov eh, vprašancev daje prednost regionalnim uh, izdelkom, torej avstrijskim jajcem. Um, ehm, 92 odstotkov ne želijo jajc iz uh, konvencionalnih kletk in uh, kjer lahko uh, potrošniki izbirajo med različnimi proizvodi, se odločajo za domače proizvode in pa za kvalitetne izdelke. Eh, prav tako pa želijo označevanje izvora in pa želijo tudi informacije o sistemu vzreje ter pri, eh, enako velja za predelovalno industrijo in pa za gastronomsko industrijo. Potem, če si bilanco trgovine v Evropski uniji, ugotovimo lahko, da samo nekatere države članice imajo presežek pri proizvodnji utekočinjenih in pa sušenih jajc, večina držav ima trgovinski primankljaj. Mm, to se mi zdi zelo zanimivo na splošno želim, po, želim povedati, da je sistem označevanja posameznega jajca zelo dober sistem, ki ga uporabljamo v, eh, v Evropski uniji. Uh, ta sistem daje veliko informacij potrošnikov, no ko gre pa za um, testenine, za kolače in pa za druge predelane izdelke, pa teh informacij za potrošnika ni na voljo. Uh, želel sem podariti tudi to, da se mi zdi pomembno, da bi bolje označili tudi um, izvor in pa način uzreje pri predelanih izdelkih. Bližam se koncu moje predstavitve. Uh, Eh, želim opozoriti tudi to, da nas je zelo zmotili, ko smo v časopisih izvedeli, da evropska podjetja investirajo tudi v podjetja v tretjih državah, ki eh, ne spoštujejo evropskih standardov pri vzreji kokoši, pri predelavi jajc um, veliko je bilo že sprejetih ukrepov za to, da bi se takšnemu financiranju v prihodnosti izognili. No, moj zaključek je, da potrebujemo zelo jasne informacije za potrošnike, ko gre za sisteme vzreje, ko gre za izvor jajc. Uh, Eh, te informacije morajo biti obvezno označene eh, ne samo na jajcih v lupinah, ampak tudi na predelanih izdelkov. Na ta način bi spoštovali voljo evropskih eh, potrošnikov, zato smo tudi prepovedali konvencionalne kletke. Zagotoviti želimo seveda tudi pravično konkurenco za kmetovalce, ki so v te spremembe investirali zelo veliko denarja. Uh, Ehm, te oznake so potrebne tudi zato, da lahko ohranimo eh, naše standarde na področju varnosti hrane, ehm, zdravja živali in pa dobrega počutja živali v Evropski uniji. Ja, eh, Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Vrcer. Sedaj pa lahko zaključimo s predstavitvami in sicer s gospodom Njevandomskim. Njevandomski, sem to pravilno izgovoril? Dobro. nepremičnine, sicer me bo kolega Olejniček popravil. Gospod Jevan Domski je direktor farmija Pol iz Polske in bo govoril o konkurenčni prednosti za industrijo v Evropski uniji in sicer eh, z eh, pomočjo vplivanja na, s pomočjo vpliva na mnenje potrošnikov. Gospod Nevandovski, beseda je vaša. Yes. Uh, <clears throat> Mr. Chairman, uh, Member of European Parliament, uh, ladies and gentlemen. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospode poslanci. V naslednjih nekaj minutih bom skušal odgovoriti na vprašanje, kako poskrbeti za konkurenčno prednost evropske jajčne industrije um, z vidika potrošnika oziroma z drugimi besedami ali je dojemanje naših potrošnikov tisto, kar lahko zaščiti naš trg pred konkurenco iz tretjih držav. Naj se predstavim, sem Robert Njevandomski, predstavljam eh, Farmijo, to je vodilno podjetje na področju polske trgovine za jajci v lupinah. Imamo 20 eh, let izkušenj na tem področju, na področju jajčne industrije. Farmijo je postal vodilno podjetje v roku 12 mesecev. Ta položaj smo dosegli ravno zaradi tega skrivnega orožja, ki ga imamo. Gre za kakovostno komunikacijo in pa gre za delo, ki smo ga upravili na področju dojemanja naših potrošnikov. Kaj vemo o jajčni industriji? Jajčna industrija mora zagotavljati standarde varnostne prehrane, zdravja živali, okoljske standarde in pa eh, standarde na področju dobrobiti živali. Vse to stane 15 odstotkov. Teh 15 odstotkov je ta um, naš zaostanek, uh, ki ga imamo v primerjavi z tretjimi državami. Še sedaj bi želel spregovoriti o uvedbi obogatenih kletk na polskem trgu leta 2012. Ja, Polska je drugi največji proizvajalec jajc v Evropi, ampak če si ogledamo kletke, kletke je mm, koncentracija kletk več kot 90 eh, odstotkov. Polski trg je torej eden izmed največjih evropskih trgov trgov, ko govorimo o jajcih, ki prihajajo iz vzreje v konvencionalnih kletkah. Zato je bila uvedba obogatenih kletk velik izziv, najprej v finančnem smislu. Številna majhna in srednja velika podjetja niso mogla financirati tega prehoda na obogatene kletke. Veliko podjetij se je zato umaknilo z trga in zaradi tega je bil trg destabiliziran. Uh, dostava je upadla in zato so cene strmo narasle. Um, cene so se kar podvojile v primerjavi z običajnimi cenami. To je seveda privlačilo tudi številne investicije. Pojavila so se nova podjetja in čez nekaj mesecev je prišlo do prekomerne proizvodnje jajc. Cene so se takrat spet znižale in eh, številna podjetja so zašla v težave. V težave. Zato smo morali proizvodnjo, eh, obseg proizvodnje zmanjšati. Prišlo je pravzaprav do velikega zakola in to je bila mm, zelo dramatična situacija. Torej, ko si ogledamo uvedbo obogatenih kletk na našem trgu, moram povedati, da je eh, to bilo zelo veliko breme za našo industrijo. In za koga Eh, so morala podjetja prevzeti to, eh, to breme. Ravno zaradi potrošnikov. Želeli smo izpolniti pričakovanja naših potrošnikov. Sedaj se pa moramo vprašati, kaj o tem menijo naši potrošniki. Izvedli smo raziskavo na polskem trgu in uh, poprašali smo potrošnike o njihovem mnenju. Uh, Um, raziskavo smo izvedli v določeni vzočni skupini, ki predstavlja polsko prebivalstvo. Najprej smo jih vprašali, ali vedo o programu za uh, dobrobit živali. Uh, In večina vprašancev, 69 odstotkov, je odgovorilo ne, da tega programa ne poznajo. 31 odstotkov je odgovorilo da. Uh, ampak kaj je bil vir njihove obveščenosti? Vse te govorice, ki so se pojavile v času dviga cen. Dejstvo je, da nismo poročali o teh spremembah, ki so bile namenjene ravno potrošnikom. E, potrošnike smo vprašali tudi, ali so pripravljeni plačati več e, za jajca v lupinah, če bi poznali program za dobrobit živali. 52 odstotkov je reklo da, 18 odstotkov je reklo ne vemo, želimo več informacij. Se pravi, če to seštejemo, lahko dobimo. Um, 70 odstotkov ljudi, ki jih moramo še nekako aktivirati. E, in pa poprašali smo jih tudi o tem, kaj je za njih e, sprejemljiv odstotek porasta cen in odgovor je bil 8 odstotkov. Torej, toliko je polskim potrošnikom vreden ta program dobrobiti živali. 8 odstotkov. Če to primerjamo z 15 odstotkom v porastu cen, je tukaj ostane še vedno zelo široka vrzel. Imamo še druge argumente. Imamo standardi varnosti prehrane, okoljska zaščita, vzreja in pa uh, to, kar je omenil že Mišel, torej krma brez eh, gensko spremenjenih organizmov. Imamo torej dolg seznam argumentov za naše potrošnike. Na ta način bi lahko aktivirali več kot 70 odstotkov naših potrošnikov in lahko bi jim ponudili več argumentov, zakaj bi morda morali plačati za eh, te izdelke nekaj več, 8 odstotkov, 9 eh, odstotkov, morda celo 15 odstotkov. V zadnjih desetih letih smo si zelo prizadevali za to, da bi poskrbeli za kar najvišji standard evropskih jajc. Lahko bi rekli, da so jajca v Evropski uniji proizvedena v skladu z najvišjimi standardi na svetu. Zato gre zahvala odličnemu delu Evropskega parlamenta, odličnemu delu industrije. Naša jajca so proizvedena po najvišjih standardih na svetu. Ampak nek element nam tukaj manjka. O tem preprosto nismo poročali našim potrošnikom. Nismo jih o tem obveščali. Biti bi morali ponosni na naše delo, ampak. O tem nismo poročali nikomor. Moj predlog je torej ta, da bi sprožili informacijsko kampanjo. Najprej moramo pripraviti raziskave v državah članicah, začeti moramo z kampanjo javnega osveščanja in pa eh, pripraviti logo. Ta logo bi lahko potem eh, nalepili na jajčne izdelke in na Eh, predelane izdelke, ki vsebujejo jajca. Mark je povedal, da obstaja, da obstaja problem v zvezi z jajci v prahu in z trženjem eh, predelanih izdelkov. Na teh izdelkih bi moral biti logo, ki bi pričal o tem, da so ti izdelki bili izdelani v skladu z najvišjimi standardi na svetu. Torej, na trgu ostaja veliko izzivov, mm, predhodnik govorniki so že govorili o njih. No, ampak če se zazremo v prihodnost, nas eh, tam čaka še en izziv. Lani je ustanovitelj Microsofta Bill Gates, eden najbogatejših ljudi na svetu, začel financirati novo podjetje, ki se imenuje Beyond Eggs. To podjetje bi naj proizvajalo mm, jajca v prahu brez jajc, iz rastlin. In to idejo bi potem eh, prodali podjetjem, ki bi iz tega praha proizvajali majonezo in pa druge predelane proizvode. Mi torej potrebujemo neko jasno oznako za naše izdelke, oznako, ki bo pričala o tem, da so ti izdelki izdelani iz jajc, pridobljenih po najvišjih standardih na svetu. To nam bo pomagalo v tej trenutni situaciji. Torej, kakšni so moji sklepi? Veliko smo dosegli. Sedaj moramo zaščititi naš trg z ustreznimi. Uh, z ustrezno trgovinsko zakonodajo. Kratkoročno gledano, dolgoročno gledano pa moramo potrošnikom poročati o tem, da naša jajca ustrezajo najvišjim standardom na svetu. Hvala. Grazie anche. Dobro. Najlepša hvala tudi Robertu Njevandomskemu, hvala lepa za to predstavitev. Sedaj pa mislim, da bomo slišali kar nekaj vprašanj. Kdo bo prebil let? Najprej Agnew, potem Nicholson. Well, torej, <laughs> zaradi dveh predstavitev bi najrajši izvedel samomor in eh, sem presenečen, da kdo v Avstriji tega še ni storil. Ne vem, kako jim sploh uspe prodajati proizvode, če ne smejo uporabljati GSO v karmin, uporabljajo le sojo. Eh, sam sem dejal, da po takšnih cenah, ki obstajajo pri nas, sam tega ne bi mogel početi in na koncu so se pri nas odali in rekli, da lahko sojo uvažamo iz kjer hočemo. No, ampak eh, vi ste še vedno tu, tako da vam očitno nekako uspeva. Vendar pa imamo težave, kaj ne? Evropska unija odzahteva od industrije, da povečajo stroške za 7 odstotkov. V naslednjih letih bodo potrošniki izpostavljeni jajcem, ki bodo cenejša od teh, ki jih mi proizvajamo, po drugi strani pa poskušamo zagotoviti konkurenčnost, kar je praktično nemogoče. Sam ne govorim le o situaciji v Združenem kraljestvu. E, mislim tudi na Romunijo, Bolgarijo in druge države, ki mejijo na, z Ukrajino, recimo. Za ukrajinske proizvajalce bi bilo zelo preprosto poslati Mm, jajca v te države in proizvajalci tam bi lahko kar propadli. Če bodo tarife postale umazana in grda beseda, potem obstaja samo ena rešitev. In to je izobraževanje in osveščanje eh, ter zagotavljanje, da bodo največji trgovci na drobno v Evropi ozaveščeni. Govorili ste tudi o pogajanjih in na teh pogajanjih obstaja nekakšna eh, ne je volja, ko gre za označevanje proizvodov, ampak potrošniki morajo biti obveščeni. Drugače bo to pomenilo kar konec jajčne industrije. Ljudje si želijo cenejše hrane, eh, tega ne boste mogli ustaviti, saj eh, smo se soočali s hudo recesijo in če bomo kar pokončali našo jajčno industrijo, bo to pomenilo ogromno izgubo delovnih mest. Seveda je prav, da pridete sem in spregovorite o tem. To, da pokažemo s prstom, je po mojem mnenju ena rešitev, kdo počenja tisto, česar ne bi smel. Ampak po drugi strani pa moramo tudi zagotoviti, da eh, bodo trgovine eh, v poziciji, ko bodo lahko rekle, ne bomo kupovali izdelkov od nikogar, če ti ne bodo pravilno označeni. Povedali ste, da 69 odstotkov na polskem sploh ne ve, zakaj gre pri tem me vse skupaj močno spominja na našo eh, industrijo s svinino v Združenem kraljestvu, ko smo imeli podobna pogajanja eh, z nekaterimi državami, smo rekli, da ne bomo uvažali oziroma izvažali, če ne bodo proizvodi ustrezno označeni. Torej moramo zagotoviti nekaj, da ne bo celotna ječna industrija bankrotirala. Hvala. Thanks, Monsieur Agnew. Eh, McGuinness, Nicole. No. Hvala lepa. Marriott in potem Čimč. Um, for the very clear present. Hvala za zelo jasne predstavitve. Um, zelo me je zanimalo, kakšne rešitve boste navedli. Vse te argumente smo že obravnavali v odboru, preden se je začela izvajati celotna zakonodaja o dobrobiti živali. Govorili smo, da bodo obstajale težave pri konkurenčnosti, odgovorov pa nismo dobili. Zdaj se pojavljajo enake skrbi pri dvostranskih pogajanjih in sporazumih. Mene pa zanima, koliko jajc v prahu se uvozi iz tistih trgov, eh, ki bi imeli omembe vredno prednost na področju konkurenčnosti. Pa še nekaj v zvezi z Avstrijo. Zdi se, vse skupaj se zdi zelo eh, lepa zgodba, ampak eh, morda je vse skupaj pravljica. Zanima me, koliko eh, kolačev in drugih proizvodov iz jajc se izdela iz vaših jajc v prahu, naprimer. Na proizvodih iz jajc, kot so naprimer kolači, ni oznak. In eh, ne vem, kako bo vse skupaj šlo naprej, če bomo morali vse označevati. Potem na koncu na proizvodu sploh ne bo več prostora. Uh, No, zdaj obravnavamo toliko dvostranskih prostotrgovinskih sporazumov in po mojem mnenju moramo misliti na toliko sektorjev, ki se soočajo s težavami, da bomo gotovo vsaj na enega pozabili in se bo potem ta sektor znašel v resnih državah. Po mojem mnenju se to lahko zgodi z jajčno industrijo. Takšne pripombe poslušamo že dolgo časa, v odboru razpravljamo o njih in eh, po dokazih, ki ste nam jih predstavili, bodo po prosto trgovinskih sporazumih proizvajalci jajc v Evropski uniji trpeli. Mene zanima, kaj lahko storimo, da se to ne bo zgodilo. Eh, pri takšnih sporazumih pogosto pride do velike naglice in na katerega izmed sektorjev se lahko pozabi. Potem, ko je dogovor sklenjen, pa se lahko zgodi, da se bo ta sektor znašel v hudih težavah. Zato me zanima, kaj lahko storimo. Najlepša hvala, Marriott. Sedaj pa Jim Nicholson. Najlepša hvala, predsednik. Za začetek bi se zahvalil za priložnost, da o tem vprašanju lahko spregovorimo tudi pri nas v parlamentu. Vsaj zavedamo se tega, kar se mnogim sploh ne zdi resna težava, ampak gospodje so prikazali, da težave lahko nastanejo in da gre lahko za zelo dolgoročne probleme. Glede na vse pripombe, ki smo jih slišali, smo mi prav tako frustrirani kot vi v industriji. In ne vemo, kako najti pot naprej. Gospod Walker je govoril in posem prav ima, eh, ko je govoril o režimu SKP, v Evropski uniji eh, je povzročil velike stroške za industrijo, naprimer zakonodajo o dobrobiti in zdravju živali. Ampak zanima me, če bi lahko uh, kaj dramatično spremenili, eh, kaj bi bilo. No, zdaj smo soočeni s temi velikimi spremembami. Prepoved baterijske reje, uporaba obogatenih kletk, ki naj bi se uporabljala v vseh državah članicah, povdarjam naj bi se, nimamo še odgovorov kako ustrezen je ta način, torej ta prehod na obogatene kletke in potem talno rejo ali prostorejo ali karkoli že. Mislim, da je gospod z Polske govoril o dvajset odstotkih potrošnikov oziroma dvajset odstotnem morebitnem zvišanju cen. Mene pa zanima, ali si potrošniki to lahko privoščijo. Pravkar smo se soočali s hudo gospodarsko krizo, iz katere smo se komajda izkopali. In veliko potrošnikov se še trudi zakrpati en konec z drugim in priti čez mesec. In zdaj bomo njihovo življenje še otežili, ko bomo od njih zahtevali naj eh, razmišljajo o alternativni hrani, ki prihaja iz različnih virov. No, Pravzaprav hočem povedati, da smo mi prav tako frustrirani kot vi, ko razmišljamo o možnih rešitvah in poti naprej. Sam gotovo delim vaše pomisleke. Morda smo se nekoliko ustrelili v nogo. Saj. Bomo v prihodnje morda morali uvažati hrano, ki jo Evropa potrebuje. Morda se Mark ne strinja z ničemer, kar sem pravkar povedal, ampak verjetno se bova sama podala v voljivni boj, ko se pač ne bova strinjala o teh temah. No, to so izzivi, gotovo. Pa še nekaj bi omenil. v prihodnje sam o razvoju kmetijstva menim tole, ko ste govorili o ZDA in Argentini, da ima ta 25 odstotno eh, prednost na področju konku pri konkurenčnosti, ampak to je ogromna razlika. Kako bomo to vključili v različna trgovinska pogajanja, me zanima. Verjetno mogoče se to še ne bo zgodilo v naslednjih 12 ali 24 mesecih, ampak zanima me, kako boste obravnavali ta vprašanja in kako jih boste vključili v ta celotni postopek ter poslali sporočila, ki jih želite poslati. Vsi vemo, kakšna je pri nas skupna kmetijska politika in vsi vemo, kako, kakšna so pogajanja z ZDA. Uh, ZDA zelo pogosto dosežejo tisto, kar želijo doseči. No, ampak naj zaključim z naslednjim. Morda bi nam lahko kdo izmed treh gospodov povedal, ali nas čaka tudi kaj svetlega na področju perutninske industrije v eh, prihodnosti. Da nas ne bo kdo obtožil, da se kmetje vedno samo pritožujejo o tem, kako slabe so razmere povsod. Uh, morda bi lahko povedali torej še o kakšnih svetlih točkah, če veste, za kakšno hvala. Najlepša hvala, Jim Rubiks in potem Köstinger. Hvala, predsednik. Tudi sam sem pozorno prisluhnil sem trem predstavitvam, ki so bile zelo zanimive. Vendar, če sem prav razumel, niso vsi trije gospodje pa vsem soglasni. Če rečemo, da je 70 odstotkov vseh uvoženih jajc v Evropsko unijo iz treh držav, ZDA, Argentine in Indije, ali tega ne bi mogli nadzirati oziroma zagotoviti kakšnih sporazumov ali lahko preverimo, v kakšnih eh, pogojih se te kokoši vzrejajo. In če negativnih povratnih informacij ne bomo dobili o vzreji perutnine v teh državah in če eh, ne pričakujemo nikakršnih negativnih vplivov, eh, potem smo morda bolj zaskrbljeni zaradi situacije kokoši kot same kokoši in kak, kot eh, resničnost dejansko zahteva. Torej, mi želimo zagotoviti dobre pogoje za vzrejo kokoši, da bi te nesle več jajc. Če pa ne moremo nadzirati vsega tega, ne moremo nadzirati naprimer krme, potem obstaja samo še en radikalni ukrep. Sporazumov preprosto ne bomo sklenili, ampak tega tudi ne moremo. Jajca potrebujemo kaj se torej da storiti, ali lahko izvajamo eh, kakšno obliko nadzora ali lahko izvedemo obiske v teh državah, da vidimo, kakšni so pogoji za vzrajo. Dobro, eno je dobrobit živali. Ampak potem so tu še druga vprašanja. No, pri nas v Latviji imamo jajca prvega in drugega razreda v trgovinah gre predvsem za velikost jajc. Jajca prvega razreda so večja, to je označeno in so tudi kako, kakovostnejša. Ampak kaj sploh pomeni ta kakovost? To pa ne piše. Mislim, da moramo vključiti vse strokovnjake, nas, politike pri uh, sklepanju teh sporazumov. Veliko dela nas še čaka, veliko vprašanj je še neodgovorjenih. In če se bomo podali po tej poti, če bomo v Evropski uniji začeli izvajati boljše pogoje za dobrobit živali kot ljudi, bodo ljudje začeli zapuščati Evropsko unijo. In tu se ne šalim, gre za resna vprašanja. Najlepša hvala. Gospa Köstinger in potem gospod Jar. Najlepša hvala. Hvala za vse predstavitve, ki so bile res zelo zanimive. Mislim, da ste tudi opredelili in nas malce zbudili glede na to, s kakšnimi težavami se soočate. Govorili ste o nacionalnih razmerah, strategijah in možnostih. Eh, danes smo enkrat za premjema govorili tudi o Avstriji in res je, da smo majhna država, imamo pa celovito strategijo, ki smo jo izvajali že od samega začetka in poskušali sporočati potrošnikom in potrošnicam, kakšna je dodana vrednost in kako to izvajamo. Jasno smo jih poskušali tudi opozoriti na kakovost in da mi damo veliko na to tudi nekatere druge manjše države sledijo našemu zgledu in včasih pač tako je, da moramo iskati druge poti in druge rešitve. Morda smo res edini, ampak situacija je res težavna in trg se sooča z velikimi pritiski. No, eh, številke so mi eh, kar dokaj segle k srcu, ko smo poslušali o tem, kako je s konkurenčnostjo Evropske unije in različnimi uvozi iz drugih držav. Potem ste govorili tudi o označevanju eh, do najmanjših podrobnosti in osledljivosti. Ampak tu se mi že postavlja vprašanje, če je komisija danes prisotna, bi jih morda vprašala, ali eh, bo tudi komisija dejavna na tem področju za evropski trg evropske sektorje in evropsko konkurenčnost ter poskušala zagotoviti izboljšanje na tem področju. Po mojem mnenju, eh, pogosto govorimo o prosto trgovinskih sporazumih, o tem, da se morajo trgi odpirati, eh, da mora eh, Evropska unija imeti možnost storitve in druge proizvode izvažati tudi ven. ampak če si ogledamo trg kot celoto, svetovni trg, preprosto nimamo možnosti, da bi bili konkurenčni pri proizvajanju naprimer cenejših proizvodov. In komisijo bi vprašala, če gre morda za to, da Evropska unija izvaja investicije, Eh, oziroma investira tudi v tiste tretje države, ki ne izpolnjujejo naših visokih pogojev za vzrajo in ali potem ti proizvodi eh, so ponovno uvoženi v Unijo. Sama bi bila zelo vesela, če bi lahko jasno in glasno Evropska unija povedala, kako je s tem. To eh, dolgujemo tako sektorju kot državljanom in državljankam moramo vedeti, kako je s tem. Zelo bi bila torej vesela, če bi mi lahko komisija odgovorila na to vprašanje. Hvala. Elizabet. Hvala lepa. Elizabet, zdaj pa Peter. To je še zadnji prispevek, potem pa damo besedo, bomo dali besedo še komisiji. Najlepša hvala. No, že v mojih časih smo se ukvarjali z vprašanjem kletk pri dobrobiti živali. E, in <laughs> takrat je nekdo rekel, no, kokoši so si same krive, če nesejo toliko jajc. E, to velja tudi za e, krave in proizvodnjo mleka, za druge živali in tako naprej. Ampak uh, Pri perutnini je morda stvar nekoliko drugačna. V socialističnem delu Nemčije so kletke bile nekoliko slabše kot v ostali Nemčiji. Ampak Eh, to je bilo najbolj učinkovito in tam so uporabljali tudi najmanj antibiotiko. Če pa eh, kokoši pustimo, da prosto tekajo okrog, stvari postanejo težje. No, ampak to so že eh, strokovna vprašanja. Ampak gotovo je, da želimo izboljšanje na področju dobrobiti živali, vendar se moramo tudi iz tega kaj naučiti. Torej, eh, postavljamo pogoje za vzrejo živali in ti povišajo stroške proizvodnje v celotni Evropski uniji. Znotraj Evropske unije ni izkrivljanja konkurence, ampak potem imamo tudi, tu tudi svetovni trg, kjer stvari počnejo nekoliko drugače. Če je pri nas proizvodnja dražja pri nas kot na svetovnem trgu, imamo tri možnosti. Prva možnost je osveščanje potrošnikov. Torej, mm, regionalni pristop, to, da se potrošniki odločajo za regionalne proizvode. No, v Nemčiji smo bili nekoliko deziluzionizirani. Torej, imeli smo primer jajca za zajtrk in potrošniki so želeli vedeti točno, odkot ta jajca izvirajo. E, to je omenila že kolegica, ko gre za e, kolače in druge proizvode, je to spet drugače, ko gre naprimer za označevanje, ampak potem je tudi so tu tudi druge, drugi dejavniki, kako okusni so ti proizvodi in tako naprej. Torej, označevanje potrošnik je včasih nekoliko zmeden, naprimer tudi, ko izpolnjuje vprašalnik. Rad bi imel regionalne proizvode in tam naredi križec, ampak potem mu je pa spet pomembna čim nižja cena. No, potem eh, druga rešitev je, da. Eh, vidimo, kako bo, če bodo proizvodi postali dražji ali bo mm, evropska industrija proizvodnje jajc izginila. No, torej, glede razprave, ki jo vodimo že toliko časa o dobrobiti živali, moramo upoštevati tudi vse to, kar sem naštel, drugače ne bomo imeli nikakršnih možnosti. No in še eno vprašanje. Eh, v kolikšni meri se da to količinsko opredeliti, naprimer na kilogram ali kaj podobnega? Kakšna je naša konkurenčna prednost? recimo z državami Južne Amerike. Se to da kako primerjati? Hvala. Peter. Allora, adesso darei la... Hvala lepa, Peter. Sedaj pa dajem besedo komisiji in uh na zadnje še našim trem izvedencem, da bodo lahko odgovorili na vprašanja. Je z nami predstavnik komisije? Ne, nikogar ne vidim. Ja, vendarle. Gospa Lawrence, izvolite, beseda je vaša. Dobar dan vsem skupaj. Naj podam še kontekst. Uh, teh predstavitev, ki smo jih pravkar slišali. Naj povem, da je Evropska unija neto izvoznica jajc in eh, jajčnih izdelkov eh, in eh, da uvažamo zelo majhen odstotek jajc. To je zelo pomembno. V eni izmed predstavitev je bilo rečeno, da 70 odstotkov trga predstavljajo jajca v lupini in ta trg je predvsej zaščiten, ker imamo zelo visoke standarde, kar zadeva salmonilo in zelo malo tretjih držav je bilo eh, sposobno dokazanih, da izpolnjujejo eh, naše standarde in da lahko izvažajo eh, svoje jajca v lupini v Evropsko unijo in to je zelo, zelo pomembno. To pomeni, da 30 odstotkov eh, trga predstavljajo jajca v drugih oblikah in jajčni izdelki. V predstavitvah se je jasno pokazalo, da obstajajo razlike v eh, proizvodnih stroških. Imamo jasno določene standarde glede okolja, glede dobrega počutja živali, glede varnosti živil in mislim, da je eden izmed izvedencev omenil tudi, da nam to omogoča, da imamo v Evropski uniji dober trg proizvodne predelave in distribucije jajc. Kar zadeva bilateralna pogajanja, naj poudarim sledeče. Ko vodimo bilateralna pogajanja, gre za svežen, običajno za svežen, eh, kjer eh, obravnavamo veliko izdelkov, eh, veliko snovi in tako naprej. In Evropska komisija sodeluje kot izvedenec in skrbi tudi za upoštevanje standardov dobrega počutja živali. Izpostavljena je bila tudi kakovost jajc. Imamo zelo visoke kakovostne standarde in standarde za uh, prodajo uh, jajc. Uh, torej uh, so uh, ti standardi zelo strogo zastavljeni. Imamo pa tudi zelo dober sistem za identifikacijo izvora jajc. Zato si je prizadevala Evropska komisija v tem sektorju in prejeli smo zelo dobre povratne informacije, kar zadeva standarde kakovosti in standarde označevanja za jajca v lupini. Kar pa zadeva jajčne izdelke, ki so bili večkrat izpostavljeni, in rečeno je bilo, da posamezni deli sektorja želijo boljše označevanje izvora na teh jačnih izdelkih. Evropska komisija je izvedla študijo o predelani hrani oziroma bo pripravila študijo o predelani hrani in ta študija se bo osredotočila na primerjavo posameznih izdelkov in izdelkov, ki vsebujejo vsaj 15 odstotkov določene sestavine. Ko bomo predstavili to študijo, bomo predstavili tudi različne možnosti. V to študijo bodo vključeni tudi jajčni izdelki in pričeli eh, bomo eh, z izvajanjem te študije in potem na osnovi te študije zaključili eh, kaj lahko storimo v prihodnosti. Gospod Williams, najlepša hvala in hvala lepa tudi za vsa zastavljena vprašanja. Skušal bom odgovoriti na kar največ vprašanj. Gospa McGuinness, vprašali ste, kolikšen odstotek jajc prihaja iz tujine. No, če si predstavljate, eh, da so stroški utekočinjenih jajc oziroma prevoza utekočinjenih jajc večji, potem eh, je najbrž bolj stroškovno učinkovito, če prevažamo jajca v prahu. Večina izdelkov, ki bo prihajala v Evropsko unijo iz tretjih držav, če pri tem odštejemo Švico, ki tudi izvaža jajca v Evropsko unijo, večina teh jajc bo v obliki prahu. Drugo vprašanje je zastavil gospod Nicholson in vprašal je, kako se eh, spopadamo z to težavo eh, 25 odstotkov eh, više cene. Jajčna industrija je seveda posel in uh, ima sve, seveda svoje vrhunce in uh, tudi svoje pace. Industrijo smo prosili, da izboljša zdravje in dobro počutje živali v Evropski uniji in industrija je morala to storiti. Ampak mislim, da moramo to zahtevati tudi od tretjih držav, v primeru, da svoje jajca ali jajčne izdelke izvažajo v Evropsko unijo. Sicer me pravzaprav sploh ne zanima, kaj počnejo znotraj meja svoje države. V nasprotnem primeru, če tega ne bomo zahtevali, potem uh, bodo naša podjetja v težavah zaradi te 25 odstotkov više cene. In zaradi tega imamo uh, tudi. Uh, subvencije pri uvozu in izvozu, ki eh, skrbijo za izravnavo na tem področju in to je posebno pravičeno. Kot je dejala predstavnica Evropske komisije, v Evropsko unijo ne uvažamo velike količine jajc. Trenutno uvajamo manj kot en odstotek eh, evropske proizvodnje jajc in eh, uvažamo 3,5 odstotka, torej smo zaenkrat predvsej samozadostni ne gre za situacijo danes. Eh, gledamo v prihodnost, razmišljamo o prihodnosti in v prihodnosti bodo sprejeti številni sporazumi. In eh, na ta način se bomo pravzaprav izključili iz mednarodnega trga. Omogočili bomo uvoz eh, v Evropsko unijo in ta uvožena jajca bodo veliko bolj konkurenčna od jajc proizvedenih v Evropski uniji. Vem, da se poceni jajca v eh, Južni Ameriki in se potem prodajajo v Evropski uniji in države kot Argentina imajo komparativno prednost, vendar pa nimajo zakonodaje, ki eh, bi jo morale spoštovati tako, kot jo moramo spoštovati v Evropski uniji in na to se nanaša moja zaskrbljenost. Rečeno je bilo tudi, da je Evropska komisija poskušala vključiti načelo eh, dobrega počutja živali v bilateralne sporazume. Ampak, eh, nažalost, sporazum z Ukrajino ni bil podpisan. Če bi bil ta sporazum eh, podpisan, potem bi res lahko prišlo do uvoza jajc v lupinah iz Ukrajine, ampak kot veste, ta sporazum ni bil podpisan in je predstavljen na prihodnost. Sam eh, sem imel srečo, da sem lahko obiskal Argentino pred dvema ali tremi leti in ogledali smo eh, si podjetje, ki eh, ga je zanimal izvoz eh, v eh, Evropsko unijo. Lasnik je bil precej pragmatičen in je dejal, vem, da če želim izvažati na vaš trg, eh, potem moram spoštovati tudi vaše standarde ne gre toliko za to, da jih moram eh, spoštovati zaradi zakonodaje, ampak eh, zaradi tega, ker bodo kupci od mene to pričakovali. Torej, kar želim povedati je, da bo trg sam določal standarde v prihodnosti, vendar pa še zmeraj potrebuje temelje, ki jih bodo morala spoštovati podjetja, ki želijo uvažati oziroma izvažati v Evropsko unijo. In naj zaključim s sledečim. Označevanje. Kolega je govoril o ustreznem označevanju. Označevanje vsake posamezne lupine z državo izvora, z imenom proizvajalca, je zares čudovita ideja, ampak problem se pojavi, Eh, ko jajce razbiješ, potem lahko hitro izgubi eh, svoje poreklo oziroma svoj izvor. In eh, ko potem to jajce spremeniš v jajčni izdelek, postane zadeva še bolj zapletena. Mislim, da bi ustrezno označevanje pri tem vsekakor pomagalo. Grazie, Michel. Najlepša hvala. Hvala lepa, Mark. Mihajl. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Um, Najlepša hvala, gospod predsednik. Mark je že odgovoril na številna vprašanja. Mene pa so vprašali, kdo plašuje najvišjo ceno za visoko kakovostna jajca v Avstriji. In eh, tukaj moram reči, da so to trgovci. Vsekakor pa imate prav, ko pravite, da je težko prodati ta uh, jajca po višji ceni. Sestavili ste mi tudi vprašanje, koliko odstotkov uh, testenin in drugih jajčnih izdelkov ima ustrezne etikete uh, in koliko izdelkov vsebuje utekočinjena uh, jajca avstrijskih proizvajalcev, manj kot 10 odstotkov. In uh, prepričan sem, da če bodo potrošniki dobili ustrezne informacije, potem se bo situacija spremenila. V Avstriji imamo 83 odstotno samozadostnost in uh, to je dobro za avstrijski trg. Vrnil se bom k temu, kar je prej dejal Robert. Osredotočiti se moramo na potrošnika in na željo potrošnikov. Uh, Zamenjali smo konvencionalne kletke eh, z obogatenimi kletkami, ker so to želeli potrošniki. Sedaj moramo zagotoviti, da bo proizvodnja v Evropi lahko preživela in da bomo zagotovili varnost živil in pa visoke eh, standarde, standarde pri vzreji živali. Najlepša hvala. Sedaj pa eh, v zaključek še Robert Njevandomski. Robert. Eh, no, samo ena pripomba z moje strani. Veliko je bilo že povedanega in zato se bom osredotočil na etikiranje, na označevanje. To je seveda dobra pobuda, k, eh, najbrž ne bo učinkovala povsod. Eh, 70 odstotkov vprašanih je eh, na polskem dejalo, da so pripravljeni plačati več eh, za kakovost na jajca iz Evropske unije. Vendar pa mislim, da se moramo osredotočiti na dvoje. Prvič, na kakovost izdelka, na ustrezno označevanje izdelka, krati pa tudi na ustrezni tržni režim. Kajti industrija je veliko uložila, eh, v eh, ta sektor in zdi se mi, da obstaja določeno neravnotežje med tem, kar je morala storiti industrija, kar je moral storiti eh, ta industrijski sektor in med tem, kolikšna je zavest potrošnikov kakovosti jajčne proizvodnje v Evropski uniji. Torej, jaz vas pozivam, da se osredotočite na ozaveščanje potrošnikov. Če bodo potrošniki vedeli, da lahko kupijo visoko kakovostna jajca, bo to pomagalo tudi nam. Seveda pa to ni edina rešitev. Najlepša hvala. Bene, molto bene, jo... Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem trem izvedencem. Zahvaljujem se tudi kolegom za razpravo. S tem je naša seja zaključena. Imeli smo pomembno razpravo. Naj vas spomnim še, kdaj imamo naslednjo sejo. In sicer bo to 17. marca in 18. marca. 17. marca od 15. do 18.30 in 18. marca od 9. do 12.30 in od 15. do 18.30. Kolegi, najlepša hvala. Sedaj pa bo sledil še sestanek koordinatorjev. Upam, da bomo tega lahko uh, premaknili, uh, če ne pa ga bomo imeli ob 18. uri, kot je bilo predviden.